Yes, good afternoon. Um, the first item on the agenda... Dober dan. Prva točka na dnevnem redu danes popovdne je razprava o razrešnici eh, za proračun Evropske unije. Štiri eh, razrešnice imamo tukaj skupaj in gospa Toring bo prva dobila besedo, potem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 bolj eh, hitro. Dobro, hvala. Hvala Bogu, lahko rečem, da nimam kaj dosti poročati. Imam pozitivne novice. V načelu nimamo kaj velikih problemov. Niti jih nismo mi ugotovili, pa tudi ne računsko sodišče, ko gre za proračune za posamezne institucije. Vendar uh, obstaja skupna težava, skupni problem, uh, na katero bi želel opozoriti. Na to sem pravzaprav opozoril že, ko sem predstavljal proračun EU. Ko gre za socialne izdatke, seveda mi poskušamo narediti vse, kar se da, da bi sredstva, ki so potrebna za to, dobili. In ko bo prišel ko je prišel trenutek za porabo teh sredstev, pa jih eh, posamezne inštitucije niso črpale. To pomeni, da 100 odstotnega eh, črpanja in teh sredstev nimamo. Sredstva, ki bi nam tako bila na voljo na področju zaposlovanja in socialnih zadev, torej nismo ustrezno uporabili in to je slabo, tudi kar zadeva sprejem novega proračuna, proračuna za naslednja leta. Moja prva pripomba s tem v zvezi se nanaša na sklad, kater.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 da je stopnja napak eh, se znižala od 44 na 26 odstotkov. Komisija je prispevala k temu, da je ta trend eh, bil vse čas pozitivni in to je treba priznati. Komisijo pa bi vseeno želeli zaprositi, da bi program pospešila tako, da bi lahko še naprej posamezne postopke hitreje izvajali. Program oziroma strategija EU 2020 je pred eh, vrati. Tukaj bo treba marsikaj narediti in pomembno je, da sredstva iz socialnega sklada porabimo oziroma porabijo tako, da bomo eh, povečali za poslenost. O tem smo veliko krat že govorili kaj ti različna sredstva so na voljo v Evropski uniji, pa naj gre za kohezijske ali druge eh, cilje, recimo socialna vključenost. V teh primerjih gre za zelo visoke zneske in zato moramo imeti nek skupni cilj. In prednostna naloga mora biti ustvarjanje novih delovnih mest. Na tem področju je torej moč eh, zaznati pozitivni trend. Na računsko sodišče lahko pošljemo naslednjo prošnjo. Treba je proučiti izdatke, ki so povezani z področjem socialnih zadev in ko bomo enkrat imeli takšno poročilo računskega sodišča, bomo natančno lahko ugotavljali, zakaj niso uh, počrpali vsi uporabniki 100 odstotkov vseh sredstev. Mislim, da je na tem eh, mestu treba izraziti konstruktivno kritiko. Če si sedaj ogledamo posamezne inštitucije, je treba potem omeniti Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja, CDFOP torej. V zvezi z eh, to razrešnico imamo nekaj težav. Operativna sredstva v znesku 1,6 milijona so bila porabljena. In mislim, da je tukaj treba upoštevati načelo letne porabe, tudi načrtovanje porabe teh sredstev je treba izboljšati, sicer pa ne vidim nobenih posebnih problemov v zvezi s tem centrom in njegovim delovanjem. dejavnosti povezane z Norveško in Islandijo so seveda zanimive. Še naprej želimo sklepati in izvajati sporazume z tema dvema državama. Ugotoviti moramo, kako ta poraba teče. Potem eh, Dublin, fondacija Dublin. Na začetku smo imeli različne zneske, različna mnenja, zlasti ko gre za, za časne finančne izkaze oziroma bilance. Tukaj še vedno obstaja nekaj napak, ki jih bo treba odpraviti. Tudi postopek ugotavljanja napak bo treba nekoliko dodelati. In mislim, da je treba v finančnih eh, pravilih ugotoviti večjo uravnoteženost. Tukaj torej ni a, eh, dosti kritičnih pripomb potrebnih. Potem Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Tukaj gre za visoke zneske. 18 odstotkov operativnih stroškov, to je 3,5 milijone evrov za naslednje leto. Vsekakor je vsebino teh eh, izdatkov treba izboljšati, pa tudi načrtovanje in spremljanje dejavnosti je treba izboljšati. Vsekakor je očitno, da je poročilo, ki se nanaša na Evropsko fundacijo za varnost in zdravje pri delu, ustrezno. Eh, drugače povedano, pri porabi sredstev so bila upoštevana vsa pravila. Potem na zadnje, Evropska fundacija za usposabljanje, poklicno usposabljanje, Zaključni račun ali bilanca kaže, da ni nobenih težav. Dokončni finančni izkazi kažejo, da je porabnik sredstev upošteval ustrezna pravila, tudi utemelitve posameznih stroškov so ustrezne. Prišlo pa je do prerasporeditve sredstev v naslednje leto, kar je nekaj, česar ni moč pozdraviti. Računsko sodišče opozarja, da se letni računovodski izkazi, ki se nanašajo na to prerasporeditev proračunskih sredstev, morajo podvreči strožjemu nadzoru in spremljanju. V tem kontekstu bomo seveda ugotovili, da je metoda in pristop ustrezen in pri tem je treba upoštevati vse predpise in pravila na tem področju. Tudi upravni stroški in kadrovski stroški so nekoliko problematični, težko jih je načrtovati, ampak vseeno tudi v zvezi s temi ni bilo kakih velikih problemov. V povzetku lahko torej še enkrat eh, ugotovim, da ni ne vem kako velikih problemov. Finančno vodenje in upravljanje teče dobro. Nobenih eh, velikih eh, resnih napak nismo ugotovili. Moja splošna pripomba je samo, da sredstva, ki so na voljo, moramo razumno porabiti in to je potrebno tudi za naslednja leta. Hvala. Hvala gospod Petineli nam bo sedaj odgovoril na morebitno vprašanje uh, gospoda Örja ali drugih. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, mi smo veseli eh, teh ugotovitev poročevalca in eh, tudi izboljšanja eh, obračunov in izboljšanja mnenja računskega sodišča. Eh, torej, napake so seveda kazalnik, ki je najbolj znan in napake lahko spreminjajo iz leta v leto, vendar dejstvo je, da so se vsi kazalniki izboljšali. Naprimer, letno poročilo generalnega direktorja je postalo uh, bolj transparentno, boljše in tudi vsi drugi kazalniki uh, Eh, ki jih uporablja računsko sodišče, kažejo, da je Evropski socialni sklad eh, dobro deloval. Konec koncev je v tej eh, tematiki vedno bilo vodenje zelo kompleksno in tu se seveda lahko zgodijo napake. Komisija se seveda zaveda problema neizkoriščanja proračuna. To ima včasih tehnične razloge, naprimer, da se podaljša obdobje, ki pride v poštev, lahko pride do zamud pri zapiranju programov in podobno. Eden izmed eh, razlogov za izkoriščanje sredstev je bolj strok pristop komisije pri nadzoru. In to se je seveda zgodilo na Eh, podlagi izredne prošnje Evropskega parlamenta imamo zelo jasen akcijski načrt v komisiji, torej komisija je to prošnjo vzela zelo resno, delovala v skladu z njo. Eh, stvari se torej že izboljšujejo in mi smo prepričane, da bomo v letošnjem letu in v naslednjih letih eh, nadoknadili zamujeno. Mislim, da je to pravzaprav glavno, kar sem hotel povedati, seveda sem pa pripravljen odgovarjati na vprašanja. Gospa Kinga Gönc in potem Marion Harkin. Hvala gospa predsedajoča, izjemoma bom a, govorila v mačarščini. Kot poročevalka v senci bi želela samo potrditi to, kar je Čaba Öri že v uvodnih besedah poudaril. Gre za zelo pomembne in dobre predloge, ki nam jih je posredoval poročevalec. In samo na nekaterih eh, mestih, točkah bi jih želela dopolniti. Začenjam z Evropskim centrom oziroma Evropsko fundacijo za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Poročevalec je tukaj upošteval gotovitve računskega sodišča. In mislim, da je ta ocena ustrezna in jo lahko podpremo. Potem, kar zadeva fundacijo za poklicno usposabljanje oziroma usposabljanje, tukaj nam je poročevalec predložil nekaj kritičnih ugotovitev. Pomembno je, da je ugotovil naslednje. Ta fundacija si je sama resnično prizadevala odpraviti napake in ubrati pravo pot. V zvezi z eno točko, ki ni najbolj pomembna, bomo vseeno pripravili ustrezni predlog eh, sprememb, amandma. Potem v povezavi z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, tudi tukaj podpiramo predloge poročevalca. Tudi računsko sodišče je ugotovilo nekaj, s čime se lahko človek strinja. Namreč vedno pri situaciji, ko agencija ali fundacija ne more porabiti vseh sredstev, gre za to, da ni sama vedno kriva za to. Vendar žal to dejstvo ostaja in eh, sredstva bi bilo moč eh, bolje porabiti. Več subjektov je tukaj potrebnih. Ti morajo več narediti za boljše črpanje sredstev, ampak tudi to poročilo oziroma ta predlog razrešnice lahko podpremo. Tudi v zvezi s tem bomo pripravili poseben predlog eh, spremembe v bistvenih konturah, pa se strinjamo z ugotovitvami poročevalca. Marian Harkin. Hvala, predsedujoča. Najprej se opravičujem za zamudo pri prihodu. Nisem slišala vsega, kar je rekel gospod Ari, ampak to, kar sem slišala, je nekaj, kar lahko podprem. Pomembno je, in to je rekel tudi poročevalec, da vseh teh mnenjih različnih fundacij in agencij, agencij ugotavljamo, da so v letu 2009 finančne transakcije vsebinsko in pravno ustrezno in pravilno potekale. To je on povdaril in mislim, da je to bistvenega pomena. Vstaje še nekaj odprtih vprašanj v različnih fundacijah oziroma agencijah. Na kratko morda en ali dva komentarja in morda vprašanje ali dve. Najprej Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Ogledala sem si poročilo za razrešnico za leto 2008 in 2009, da vidim, kje so razlike oziroma ali je ta fundacija ukrepala na podlagi ugotovitev računskega sodišča za leto 2008. Tu ni nobenih eh, anomalij. Ta fundacija je eh, uporab, iz, izvajala, porabila, pripravila, to je v 15. točki zapisano, registr eh, neustreznih finančnih eh, transakcij. Želela bi vedeti, kaj, so, kaj je ta registr izjem. Pa tudi v zvezi z zaposlovanjem in plačevanjem zaposlenih se pojavlja nekaj vprašanj. Ta fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je bila v preteklih letih eh, predmet kritike in sedaj je vzpostavila nekaj struktur eh, za to, da je izboljšala svoje delovanje. Torej najprej to me zanima, kaj, so, kaj je ta register izjem. Potem eh, Evropska fundacija, agencija za varnost in zdravje pri delu. Tukaj sodišče ugotavlja, da so maja 2010 sprejeli načrt, ki jim bo omogočal, da od leta 2013 v celoti upoštevajo kritiko in ugotovitve sodišča. Zanima me, zakaj bo trajalo do leta 2013, da šele začnejo tako delati, kaj je problem. In vesela sem, da so se odločili, da bo njihov upravni odbor in nadzorni odbor obveščen o vseh transferih, ne samo o transferih. Eh, ki so manjši od določenega največjega zneska. Torej, želela bi neke vrste odgovor na to, zakaj bo to vse trajalo šele, še do leta 2013. Potem Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Tukaj mislim, da nimam vprašanj. Mislim, da so njihovi odgovori ustrezni in potem Evropska fundacija za usposabljanje. V njihovem odgovoru na vprašanja eh, sodišča, v odgovoru številka 13 je zapisano, da je načrtovanje in izvrševanje Eh, proračuna v letu 2009 potekalo z zamudo zaradi tega, ker ni bilo prave eh, pravne podlage za delovanje Evropske fundacije. In potem na koncu je zapisano, da okoli 2 milijona evrov je bilo neustrezno porabljenih. Zanima me, zakaj. Poleg tega pa sem vesela, ko ugotavljam, da ta fundacija ugotavlja, da bodo bolj strogo interpretacijo finančne uredbe upoštevali. Vsekakor pa hvala gospodu Örju za njegova mnenja, ki jih cenim. Morda bom ena ali dva predloga spremem vložila. Hvala. Sedaj pa ponovno gospod Öri za morebitne odgovore na ta vprašanja ali pa, če želite še kaj reči, preden bomo določili rok za vložitev predlogov sprememb. Gospod Jori. Hvala, gospa predsedajoča. Hvala tudi kolegicam, ki so se javile k besedi. Ta register izjem, register of exceptions, po pravici povedano ne vem, kaj to točno pomeni. V te podrobnosti se nisem mogel spuščati, Marion, ampak bom seveda nakladno poskušal gotoviti, zakaj gre in potem se bom eh, povezal z Marion Harkin in ji pojasnil, zakaj gre. To mislim, da ne bo veliko težav. Potem drugo vprašanje. Zakaj bo trajalo do leta 2013, da bo priporočila računskega sodišča lahko upoštevala fundacija? Težko ocenim, zakaj je temu tako, ampak bolj izčrpen odgovor in pojasnilo lahko zahtevamo od te inštitucije in potem se lahko odločimo, ali gre resnično za problem ali ne. Vesel bom, če bodo kolegice in kolegi pripravili predloge sprememb. Meni se je zdelo naslednje zelo pomembno. Agencije oziroma fundacije smo v preteklih letih eh, močno kritizirali zaradi pomankljivosti in problemov, ki so se eh, ugotavljali na področju finančnega upravljanja. In vse fundacije in agencije so nam obljubile, da bodo te težave in pomankljivosti odpravile. In eh, mislim, da pri vseh lahko resnično ugotovimo, da gre na bolje, da je trend pozitiven in to je dobro, kajti te agencije oziroma fundacije so zelo pomembni partnerji za nas. Gospa Harking je postavila vprašanje v zvezi z nečem, o čemer, kot sem rekel, se moram še pozanimati in z Marjan se bom potem naknadno povezal, da ugotoviva skupaj, če gre za problem. Sam sem menil, da to ni problem, ampak seveda natančnejši odgovor bom lahko posredoval kasneje. Marjan, še kaj? Da, zelo nakratko. Morda se motim, ampak mislim, da smo enkrat imeli predstavnike teh fundacij tukaj, ko smo se pogovarjali o njihovih finančnih eh, izkazih. Januarja bodo ponovno pri nas. Eh, zelo dobro, potem se bomo takrat tega lotili. Dobro, če ni nič drugega še v zvezi s tem, naj vas eh, opomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 13. december, 1. februarja pa bomo v našem odboru sprejeli vsa ta mnenja. Hvala, gospod Öri. Sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je zadnja točka. Evropsko sodelovanje v poklicem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020. Kar Nadji Hirš, naši poročevalki, dajem besedo. <laughs> Danke, Frau Vorsitzende. Um, ja, der Bericht zur beruflichen Bildung und Weiterbildung. Hvala lepa, gospa pred, predsedujoča. Torej, Evropsko sodelovanje v iz poklicem izobraževanju in usposabljanju v odporu strategije 2020. Eh, torej, mi smo imeli tukaj zelo dobro eh, razpravo tudi z poročevalci v senci in tudi obisk eh, je bil zelo koristen. Poklicno izobraževanje ima pomemben položaj. Dosti krat razpravljamo samo o visokem šolstvu, je pa poklicno izobraževanje zelo pomembno. Zlasti, ko se ogledamo strategijo EU 2020, vidimo, da potrebujemo visoko kvalificirano delovno silo, kar ni samo delovna sila, ki ima univerzitetno izobrazbo, temveč je to delovna sila, ki ima eh, dobro, visoko, kakovostno poklicno izobrazbo. Pojem kakovosti je zaradi tega tudi Eh, ključnega pomena v poročilu in tudi v izjavi komisije. Naj eh, sedaj nekaj povem o poklicnem izobraževanju. Jasno je, da naj osnovno izobraževanje posreduje spretnosti, eh, ki bodo pozneje pomagali pri nadaljnem izobraževanju. To je torej neka podlaga, na kateri lahko Eh, dograjujemo znanje. Potem se zastavlja tudi vprašanje imiča poklicnega izobraževanja. Imič eh, podoba eh, tega izobraževanja je v nekaterih državah zelo slaba. Mi pa moramo izpostaviti, da gre za dobro alternativo za univerzitetno izobrazbo, če je seveda kakovost primerna. Pomembna je tudi za dostna um, prepustnost med obima sistemama, e, to pomeni, e, če je nekdo e, naredil mojsterski izpit, da lahko poznaje študira tudi na univerzi. Se pravi, da ne gre tukaj za dve ločeni poti izobraževanja, temveč da so možni tudi prehodi. Zelo pomembno je tudi vprašanje, tistih, ki prekinejo svoje izobraževanje oziroma um, tistih, ki imajo zelo nizko, uh, majhno izobrazbo. Uh, ti najdejo pač težje uh, delovno mesto. Uh, torej, težko je torej, pri mladih, ki nimajo izobrazbe ali pa zelo slabo izobrazbo. In to temo mora parlament uh, vzeti zelo uh, resno in morda bi bilo dobro, če bi v okviru naslednjega proračuna predvideli tudi nek pilotni projekt, ki bi predvideval sodelovanje med lokalnimi podjetji, med šolo, med mladinskimi organizacijami, da se pač vzpostavi neko omrežje in da se eh, dejansko mladim da možnost. Eh, vsi mladi imajo nek potencial, ki ga morda do sedaj še niso izrabili, vendar ga prav gotovo imajo. Potem pa nadaljne izobraževanje. Če si ogledamo številke, lahko ugotovimo, da to v določeni starosti nazaduje, vendar to nadaljne izobraževanje bo v bodoče čim bolj, če dalje bolj pomembno, zlasti seveda v kontekstu vseživljenjskega učenja. Dejstvo je, da seveda mnogi morajo menjati delodajalca, včasih tudi panogo, v kateri delajo. Uh, In torej je treba uh, uh, krepiti zavedanje, da bo eventualno potrebno nadaljne izobraževanje tudi zaradi zamenjave delovnega mesta. Pripravili smo tudi neko ček listo uh, eh, na podlagi uh, katere uh, lahko delavci preverijo, kakšna je njihova tržna vrednost na trgu dela. Se pravi, če oseba že deset let v svojem podjetju ni opravila nobenega tečaja za nadaljne izobraževanje, se želi pa potogovati za novo delovno mesto. Eh, torej, na podlagi tega seznama lahko ugotovi, kakšna je njegova vrednost, kateri eh, modul izobraževanja bi bili recimo potrebni za to, da lahko kandidira za delovno mesto. To lahko seveda eh, ponudimo tudi na internetu, online, Eh, zato da eh, tudi okrepimo zavest eh, pri delojemalcih, da morajo nekaj storiti. Naslednje veliko področje je področje fleksibilnosti, prožnosti in mobilnosti. Tu pozdravljamo seveda tudi različne module v osnovnem izobraževanju, torej v osnovnem temeljnem izobraževanju naj bi ponudili tudi možnost izobraževanja v drugih državah članicah in seveda tudi priznavanja eh, potrdil eh, iz eh, tega izobraževalnega procesa doma. Mislim, da je zelo pomembno, če mladim ponudimo možnost izobraževanja v tujini in verjetnost, da bo nekdo, ki je že bil v tujini, še enkrat šel pozneje v teku izobraževanja v tujino, je seveda večja. Pozdravljam tudi uh, um, instrumente kot EQUET, uh, Europass in podobno. Te instrumente moramo seveda uh, še bolj približati državljanom. Ti instrumenti se morajo uveljaviti. Mnogi mladi ga že uporabljajo, kandidirajo. Eh, države članice se morajo tudi bistveno bolj eh, ukvarjati s priznavanjem poklicnih kvalifikacij, tako da bodo osebe lahko pridobile diplomo v eni državi članici in potem eh, delale v drugi državi članici tu imamo še mnoge vrzeli in te moramo zapreti v prihodnje. Treba je seveda tudi priznavati eh, tako formalno kot tudi neformalno učenje, kajti tu lahko ljudje pridobivajo nove kompetence, nove potencijale in teh do sedaj nismo priznavali. Potem pa še nekaj o financiranju. E, Evropski socialni sklad je tu dobra možnost, Imamo pa še eksplicitni predlog eh, in sicer, da se eh, izdajajo neke vrste boni, dobropisi eh, za osebe, ki to želijo izkoristiti, se pravi, da se izdajajo neke vrste boni, dobropisi za osebe, ki to želijo izkoristiti, se pravi, da se dajo boni osebam, ki imajo majhen eh, dohodek, zato da bodo prav te osebe izkoristile možnosti nadaljnjega izobraževanja. Torej, toliko na kratko, veselim se že razprave eh, s člani odbora, kot tudi poročevalci v Svenci. Veselim se tudi eh, predlogov za spremembe, zato da bomo tej temi res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 oziroma naše ja, poročevalke v senci eh, tu žal ni in eh, zato bom tudi jaz spregovorila o tem. Hvala lepa, gospe Hirš, za to pomembno poročilo, torej zmanjševanje. Eh, Števila delovnih mest eh, je seveda velik eh, problem in da bomo tudi kos eh, temu problemu, moramo poskrbeti za prožnost, za fleksibilne pristope in prilagajanjem novim potrebam na trgu dela. Mi moramo torej se prilagajati sedanji situaciji, da se bodo tudi mladi lažje znašli na trgu dela. Evropski socialni sklad je seveda pomemben vir. Mi bomo seveda še predlagali amantmaje omenili so že prej eh, Evropsko fundacijo za usposabljanje. Mislim, da se bo tu v tej hiši organizirala še konferenca o socialni integraciji, se pravi, kar nekaj poslancev se ukvarja s to temo, tudi mi menimo, da je zelo pomembna in prav gotovo bodo to temo podprli vsi. Hvala lepa. E, dziękuję pani przewodnicząca e, koleżanki i koledzy kolegici hiršovi se želim zahvaliti in ji čestitati za pripravljeno poročilo o sodelovanju na evropski ravni na področju poklicnega usposabljanja in izobraževanja v kontekstu Evropske strategije 2020. Mislim, da je to zelo dober osnutek, kjer lahko že opazimo usmeritve za prihodnje. In v tem poročilu lahko vidimo, da se moramo prilagoditi oziroma narediti vse, da bomo prilagodili eh, usposabljanje in izobraževanje na poklicnem področju novim potrebam. In upam, da bodo moji komentarji vključeni v to poročilo in upam, da me poročevalci v senci poslušajo. Po moje bi morali povdariti vlogo partnerstva med lokalnimi organi samoupravljanja in pa eh, podjetje. Ta partnerstva so zelo eh, pomembna, ko gre za prilagajanje poklicnega usposabljanja in izobraževanja. Poleg tega bi morali dati povdarek tudi na eh, razvijanje podjetniškega duha. Naš odbor bi moral ljudi spodbujati k temu, da bi se začeli tudi bolj odeleževati oblik doživljenskega usposabljanja in nekaj teh elementov bi morali vključiti v poročilo. Pa tudi bi morali omeniti ocenjevanje eh, oblik usposabljanja oziroma usposabljanja in izobraževanja. Upravljanje Evropskega socialnega sklada bi moralo biti bolj fleksibilno, trg dela se neprestano spreminja in zato so potrebni novi prijemi pri financiranju poklicnega usposabljanja in izobraževanja. Prepričan sem, da bo eh, poročilo z mojimi predlogi še boljše. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Deli. Merci, Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Kolegica Emi Turinen me je prosila, da o njenem eh, imenu govorim, opravičuje se, ker ne more biti tukaj. Nasplošno pozdravljamo poročilo in menimo, da gre poročilo v pravi smeri in da zajema večino bistvenih vprašanj, ki se nanašajo na poklicno usposabljanje in izobraževanje. Vsekakor eh, pa imamo še nekaj predlogov, eh, ki jih želimo predstaviti. Najprej menimo, da je zelo pomembno, da poklicno usposabljanje ostane eh, zaston, torej brezplačno in dostopno vsem. Želimo povdariti probleme, s katerimi se srečujejo mladi, ko stopajo na trg dela. Ravno tako želimo povdariti eh, to, da je tem mladim treba posvetiti eh, posebno pozornost v smislu poklicnega usposabljanja. Moramo vzpostaviti tudi povezavo, močno povezavo eh, s strategijo Unija 2020. Naslov tega poročila je Evropsko sedelovanje na področju poklicnega usposabljanja in izobraževanja za podporo Evropski strategiji 2020 in želeli bi, da bi dve stvari bili bolj povezani v tem poročilu. Najprej moramo podariti, da morajo podjetja vlagati v poklicno usposabljanje svojih zaposlenih to ne gre samo za vprašanje posameznikov, kajti tudi posameznik mora biti odgovoren za svoje lasno usposabljanje in izobraževanje, ampak tu gre tudi za skupno odgovornost. Eh, podjetja morajo eh, biti zainteresirana za to, kajti morajo eh, priznati, kako pomembne so veščine in znanje svojih zaposlenov. Potem je potrebno usposabljanje, poklicno usposabljanje, izobraževanje razvijati v sodelovanju z vsemi deležniki, z, eh, izobraževalnimi institucijami, delodajalci, sindikati. Priznavanje formalnega in neformalnega znanja je temeljno vprašanje na tem področju in zato bomo mi pripravili predlog spremembe v zvezi s tem, kajti ta vidik se nam zdi zelo pomemben. Ravno tako moramo povdariti dobre izkušnje, ki že obstajajo in sicer dobre izkušnje mešanega sistema v Avstriji, Nemčiji, na Danskem in želimo države članice povabiti, da upoštevajo vse te dobre izkušnje pri oblikovanju svojih bodočih reform eh, izobraževalnega sistema. In na koncu eh, menimo, da bi to poročilo moralo tudi pozivati k vsega, sprejemu bolj ustrezne zakonodaje, ki bo urejala vajeništvo. Tako, najlepša hvala. Um, hvala lepa, gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsednica. Čisto na kratko, čestitam poročevalki, to je zelo dobro poročilo in uh, zajema vsa pomembna vprašanja. Dovolite mi samo en ali dva komentarja. Zelo sem zadovoljna ker, go, ker govori o širšem priznavanju neformalnih eh, veščin in znanja, kajti zelo pomembno je, da priznavamo tako formalno kot neformalno pridobljeno znanje. Potem v tem kontekstu, ostavek 24, tu govori o Kopenhagenskem Köben, procesu, tu je več referenc in to je bistvenega pomena, kajti tu gre za vse evropsko zadevo, sistem mobilnosti omogoča držav državljanov eh, hoditi po Evropi in eh, treba je omogočiti, da to možnost eh, potovanja izkoristi čist več ljudi. Potem pa še ena, govori tudi o online vocational training, torej o poklicnem usposabljanju po internetu. Mo Se opravičujem. Skratka, eh, glede na to, da so vsi leti odpovedani, skušam organizirati svojo pot domov. Uh, No, ampak eh, mislim, da je poročilo navoteženo zlasti, ko govori o usklajevanju poklicnega in eh, družinskega življenja. Strinjam se tudi eh, s tem, kar ona imenuje vaučarske scheme. Strinjam se tudi s predlogi v zvezi z uporabo Evropskega socialnega sklada, kakorkoli že. To je odlično poročilo in čestitam poročevalki. Hvala lepa, gospod Delgado, prosim. Komisije. Good afternoon, thank you, chair. Uh... Dobar dan. Hvala lepa. Ta dokument sledi našemu sporočilu, ki je bilo predstavljeno v prvi polovici tega leta. Naslednji teden bo to za nas zelo pomembno, kajti srečali se bodo ministri odgovorni za poklicno izpoševanje, eh, usposabljanje in izobraževanje. Srečali se bojo v Bružu eh, ravno zato, da bi se eh, pogovarjali o teh vprašanjih. Eh, to poročilo bomo uporabili, kajti je v skladu z našo revizijo. Ta revizija je povezana z dolgoročno vizijo poklicnega usposabljanja in izobraževanja do leta 2020. Želimo jo uskladiti, uskladiti z EU strategijo 2020. Vaše poročilo že podarja glavno vprašanje. In sicer potreba po kakovosti te vrste usposabljanja in izobraževanja. Eno od stvari tukaj je, da moramo zagotoviti, da bo to usposabljanje in izobraževanje bolj privlačno, kajti trenutno smo v času velike brezposelnosti med mladimi in tu je razkorak na trgu dela med razpoložljivimi veščinami na eni strani in razpoloživimi eh, delovnimi mesti na drugi. In to je eh, včasih povezano ravno s privlačnostjo poklicnega usposabljanja in izobraževanja, kajti ljudje se ne odločajo za to, zato moramo ta imič, to podobo izboljšati v naslednjih letih, ampak to bomo lahko naredili samo, če bomo zagotovili večjo kakovost poklicnega usposabljanja in izobraževanja, ne smemo zniževati standardov. Eh, in se truditi, da bomo obdržali kakovost. Drugi <laughs> vidik, ki ga omenjate, je prehodnost. Eh, brez prehodnosti ne bo šlo. Moramo odpraviti ovire, ki obstajajo med eh, poklicnim usposabljanjem in izobraževanjem in eh, izobraževanjem na univerzi. Brez tega ne bo ta način izobraževanja in usposabljanja privlačen. Potem še dve konkretni pripombi na vaš predlog. Podpiramo eh, vaš poziv k večji mobilnosti. Nekaj enostavnih številk. kar zadeva transnacionalno mobilnost v Evropi, samo pet odstotkov pokrivamo Leonardo da Vinci. Ta program pokriva dva odstotka. Smo še zelo, zelo daleč od cilja 20 odstotkov. Se pravi, 20 odstotkov ljudi naj bi bilo vključenih v transnacionalno mobilnost. Mobilnost in mladi. V okviru te pobude želimo vsem dati to možnost. Če prav razumem vaš poziv, želite, da imajo vsi študenti možnost potovati in da bodo lahko brez ovir potovali med državami. V začetku naslednjega leta bo komisija predlagala benchmarke za transnacionalno mobilnost. Poskušali bomo biti ambiciozni in računamo na Evropski parlament in na njegovo podporo pri tem. Kar pa zadeva financiranje. Tu je ta zelo dobra ideja o uh, eh, voucherjih za usposabljanje, poklicno usposabljanje in izobraževanje. Zadnje informacije kažejo, da v času krize podjetja močno zmanjšujejo sredstva za usposabljanje. To je zelo zaskrbljujoč trend v tem času na našem trgu. Podjetja so zmanjšala usposabljanje, zato ker so zmanjšale sredstva za to. In eh, na ta način bi lažje prišli iz krize kajti z voucheri ne bi zmanjšali investicij. Kajti brez vlagan v znanje in veščine ne bomo prišli iz krize. Zmanjševanje sredstev je kratkoročna rešitev, ki bo ogrozila vse skupaj dolgoročno. In tu igra lahko zelo pomembno vlogo Evropski socialni sklad, vendar pa se je treba osredotočiti na potrebe eh, trga dela in gospodarstva. Potem pa še zadnja pripomba, to je pa bolj vprašanje. Ne razumemo čisto dobro, kaj eh, menite z lifelong learning checklist, to je v točki 11. Malo nas skrbi, da od komisije zahtevate model, ki bo ustrezen vseh. Vsem. ki bo ustrezal delavcem, ki so na začetku karijere ali pa na koncu. To bo zelo težko. Prosim vas, da mi razložite, da bomo vedeli, kaj od nas pričakujete, da naredimo. Hvala lepa, sedaj pa Nadja. Prosim, Hirš. Ja, vielen dank, vielen dank auch für die vor. Najlepša hvala tudi za predloge mnoge točke lahko sprejmemo. Vesela bi bila tudi predlogov sprememb. Tudi eh, mi smo določene stvari skrajšali, vendar mnoge točke bi pa vendarle morali obravnavati bolj na široko. Še nekaj o tem seznamu, o tej čeklisti. Sedaj, na primer, imamo Europass, eh, ki je zelo uspešen, ki je na voljo v vseh jezikih in eh, ki ga lahko vsi eh, pridobijo na internetu in z njim lahko pravzaprav prikažejo svoje sposobnosti, spretnosti, znanja. Podobno je tudi na področju nadaljnega izobraževanja. Tudi tu bi lahko nekdo eh, lahko online dobil čeklisto z vprašanji, eh, na katere bi odgovarjal z da ali ne. Naprimer, ali ste po koncu svojega izobraževanja že naredili kak dodatni tečaj, da ali ne. In če nekdo stalno odgovarja z ne, eh, je zelo hitro eh, razvidno, da potrebuje nadaljne izobraževanje, naprimer za računalništvo, za jezike seveda moramo stvari tudi opredeliti specifično za posamezne panoge, naprimer nega bolnikov, eh, tu zahtevamo drugačno izobraževanje kot naprimer pri eh, računalništvu. Se pravi, mi moramo preveriti eh, na podlagi čekliste, katere možnosti eh, obstajajo, katere sem že izkoristil in na določeni skali potem lahko vidim, kje stojim in lahko postanem aktiven in izkoristim možnosti, ki se ponujajo. To je seveda samo prvi korak. Nadaljni korak je seveda osebno svetovanje eh, v eh, posredovalnici za delo, naprimer, in podobno. Torej, na podlagi te ček liste lahko posameznik ugotovi, kje stoji, kaj je že storil, kje so vrzeli, kaj lahko še naredi, kakšne možnosti za nadaljne izobraževanje še obstajajo. To je pač ta zamisel. Hvala lepa za to. Rok za predloge sprememb je 14. december. V odboru bomo razpravljali o amadmajih 23. E, in 24. januarja, 15. marca, potem pa v, e, v odboru za kulturo 25. januarja in potem marca v našem odboru. Najlepša hvala, s tem smo končali današnji sestanek. Naslednji sestanek bo 24. januarja ob 3. popovdne. Hvala. In upam, da boste vsi uspeli priti domov.